po dnevnem redu bomo imeli večje interpelacije v okviru člena 130b poslovnika. Zdaj bomo govorili o razmerah v evropski glede delniški industriji. Najprej gospod Jakočič za pet minut. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Industrijski sektor pomorske opreme in ladje delništva je med najpomembnejšimi evropskimi industrijami in zaposluje več kot eh, 450 tisoč ljudi v državah članicah Evropske unije. Gre za zelo pomembna sektorja, tako z gospodarskega, kot tudi z ekonomskega vidika, kajti zagotavljajo boljše kakovosti za večja podjetja, prav tako pa vplivajo na regionalno industrijsko infrastrukturo. V Evropi je dan danes okrog 150 velikih ladje delnic, številne od teh pa so dejavne na svetovnem trgu, in imajo približno 6-odstotni tržni delež v smislu tonaže. Gospa komisarka, ladjedelniške države so prešipke, da bi se lahko kosale s konkurenco iz Azije, zlasti seveda z Kitajske in iz Južne Koreje, kjer imajo države vzpostavljene usmerjene nacionalne ladjedelniške strategije. Glede na pobudo Leadership 2020. Me zanima, ali ima komisija poseben načrt za oblikovanje celostne industrijske strategije za evropski pomorski in ladjedelniški sektor, s katerim bi podprli dolgoročno konkurenčnost, gospodarsko vzdržnost in rast tega pomembnega sektorja. Zanima me, ali komisija sprejema konkretne ukrepe za ohranitev in podporo visokotehnoloških in kakovostnih konkurenčnih prednosti evropskega ladjedelništva. Zanima me tudi, ali ima jasno politiko in vzpostavljene ukrepe, ki so usmerjeni na ogrožajočo nepošteno mednarodno konkurenco in pomankanje svetovnih trgovinskih pravil. To so moja vprašanja. Seveda, najprej se želim zahvaliti, da ste sprejeli mojo pobudo, da govorimo o teh temah in žal mi je, da so odsotni še nekateri drugi kolegice in kolegi iz moje države, zato ker je to za Hrvaško to zelo pomembno vprašanje. Zelo pomembno je to za našo državo in za našo industrijo. Zelo pomembno je, da ostane ladedelništvo na Hrvaškem. Govorimo o delovnih mestih, pa tudi o znanju in spretnostih na področju ladedelništva. V Puli, na primer, bi lahko oblikovali pravo silicijevo dolino, znanja in spretnosti na področju ladjedelništva. Zato pa morajo evropske in nacionalne institucije ukrepati. Naprimer, v Rijeki, v Splitu, v Dalmaciji še vedno obstajajo podjetja, ki imajo znanje in tržišče, ampak potrebujejo jim evropska, potrebujejo evropsko pomoč. Problem pa je finančne narave. Financiranje izgradnje ladij in financiranje kupcev teh ladij. To počnejo tudi drugi in to je ključnega pomena za to, da bo ladjedelništvo ostalo ne samo na Hrvaškem, ampak tudi druge. Komisijo pozivam, da pripravi poseben instrument za to, da bi na konkreten način financirali ladjedelniško industrijo. Gospa komisarka, pogosto govorimo o reindustrializaciji Evrope. Na mesto, da bi najprej sprejeli učinkovite ukrepe za to, da bi rešili tiste industrije, ki jih je mogoče rešiti. Tiste industrije, ki bi lahko predstavljale temelj za razvoj Evrope tudi v prihodnosti. Zato predlagam, da se takoj ustavi zapiranje ladedelnic v državah EU. To seveda pomeni, da je treba na novo opredeliti mere in merila Zato morajo sodelovati Evropska komisija in zainteresirane države članice. Seveda, to je ključen element evropske industrije. Po drugi strani pa naši partnerji drugod po, sveti, drugod po svetu še naprej izvajo svojo strategijo polno državnih subvencij, naprimer. Razumem, da moramo imeti tržen in odprt pristop Jaz sem v politični družini liberalcev. Ampak, če je konkurenca ne tržna in ne liberalna in počne vse, da reši svojo industrijo, potem moramo to storiti tudi mi. Mislim, da si ne smemo zatiskati oči pred tem, da naši ladjedelničari vedno izgubljajo tržni delež. Naše ladje, evropske ladje, so evropski proizvod. V teh ladjah so proizvodi in znanje, ki se združijo v eni ladji, ampak znanje in deli prihajajo iz drugih držav. Zato mislim, da bi morali pripraviti nov koncept in novo strategijo, zato da ohranimo letjedelniško industrijo. Hvala. Hvala lepa za komisijo, gospa Bjenkovska. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, najprej se vam želim zahvaliti za to priložnost, da danes govorimo o tem pomembnem sektorju evropske industrije. To je zelo pomembno za večino evropskih držav članic. Na začetku želim pogledati širši kontekst. Septembra lani je predsednik Juncker dal pomemben politični signal. Rekel je, da mora evropska industrija biti močnejša, bolj konkurenčna. In samo nekaj tednov potem smo sprejeli celovito industrijsko politično strategijo pri komisiji. Sprejeli smo kar nekaj ukrepov in v strategiji smo sprejeli tudi ukrepe, s katerimi bomo zaprli vrzeli. Mislim, da lahko v parlamentu in v komisiji še vedno dosežemo kar veliko, ne glede na to, da nimamo več veliko časa pred volitvami. Opolnomočiti moramo vse sektorje, da bodo inovirali in se prilagajali. Sveda v tem okviru pa želim povedati, da je ladjedelniški sektor eden od več sektorjev in nekateri ukrepi so lahko univerzalne narave, ki veljajo tudi za druge, ampak v tem okviru smo sprejeli ukrepe tudi za to, da podpiramo preoblikovanje industrije v posameznih sektorjih in to je konkreten primer tega, kar počnemo. Ladjedelništvo in industrija pomorske opreme sta pomembni industriji tako z gospodarske kot tudi socialne perspektive. Prav imate, gospod poslanec. Zagotavljajo visoko kakovostna delovna mesta, prispevajo k regionalnemu gospodarskemu razvoju, ampak Razmere na globalnih trgih so zelo težavne za številna evropska podjetja. Zato pobuda Leadership 2020 predstavlja pomembno schemo, saj, dosto, saj zagotavlja dostop do pobud, podpore, pa tudi do znanja, usposabljanja in tako naprej. Pomagamo lahko na dedelništvu in industriji pomorske opreme, vse te teme so teme, ki jim komisija daje prednost. Kar zadeva prvo vprašanje, ali ima komisija načrte oblikovanja celostne industrijske strategije. No, naš program Leadership 2020 je akcijski program. Številne ukrepe bodo opredelili in izvajali deležniki. Seveda pa ne bomo sedeli na rokah, ampak bomo tudi mi opravili svoje delo. Nekateri ukrepi so odvisni od sodelovanja s tretjimi držav, državami ali z mednarodnimi organizacijami. Komisija pa ima tukaj pravico pobude ali pa bomo pač spremljali sprejete ukrepe. Prav tako moramo podpirati visoko kakovostno konkurenčno prednost evropske industrije, Pobuda Leadership 2020 je namenjena temu, da ugotovimo, kje lahko imamo prednost na področju novih tehnologij, zelenitve, diverzifikacije v nove trge in tako naprej. Povem pa vam lahko, da se je globalna ledeljniška industrija odločila, da bo zmanjšala toplo, izpuste toplogrednih plinov in to je izziv in priložnost. Pokažali, pokazali smo, da je ladjedelništvo še vedno relevantna industrija. Še posebej, kar zadeva raziskovalni stebr programa Leadership 2020, imamo zdaj priložnost, da iščemo nove priložnosti, podpiramo pa lahko plovila brez emisij ali z nizkimi emisijami. Naše prednosti ne bomo ohranili, če ne bomo obdržali človeškega kapitala ter potrebnega znanja in spretnosti. Leta 2015 je komisija podprla predlog pomorske industrije in oblikovali smo pomorski svet za ohranjanje spretnosti na področju pomorstva. In še ena pobuda, na katero smo ponosni, je naslednja. Pomorska tehnologija je eden ključnih sektorjev v okviru načrta za sektorsko sodelovanje. Na začetku smo izbrali sedem ali osem sektorjev v prvem krogu sodelovanja in pomorski sektor je prav eden od teh. To je bilo sproženo v okviru nove agende za spretnosti, to je bilo junija 2016. V okviru Erasmusa Plus in zavezništvo na področju spretnosti podpiramo te projekte z skoraj 4 milijoni evrov financiranja. Leta 2018 se je začel izvajati ta program. Kar zadeva vprašanje glede jasne politike in ukrepov za to, da se borimo proti nelojalnim ukrepom konkurence, prav imate. Glede delnice danes so prešipke, da bi se borile proti konkurenci iz Azije in prav temu je namenjen naš dokument Leadership 2020. Komisija se v okviru delovne skupine OECD še vedno pogaja o tem. Tudi šesti dialog za ladjedelništvo je potekal marca lani v Pekingu. Govorili pa smo o tem, kako bi lahko odpravili poslovne priložnosti na kitajskem. Gre za omejitve lasništev, pomankljivo zaščito intelektualne lasnine in tako naprej. Ampak Kitajski in drugim moramo pokazati, da so pošteni trgovinski odnosi nekaj, kar koristi vsem. Pa še beseda o tujih neposrednih naložbah. Evropska mora ostati odprta za tuje neposredne naložbe, ampak ne smemo biti naivni. Ta odprtost ne more pomeniti, da bodo tuje vlade ali tuji vlagatelji v rokah držav opravljali svoje posle pri nas. Določena podjetja so kritična za Evropsko unijo, za nacionalno varnost ali za javni red in mir. Parlament in svet zdaj obravnavata predlog komisije glede predhodnega pregledovanja. Komisija bi v okviru tega predloga lahko pregledala vloge za naložbe, ki bi lahko ogrožali nacionalno varnost in tako naprej. To vključuje tudi ladje delnice. Komisija je prav tako naročila študijo glede novih trendov na področju ladje delništva in dobaviteljev pomorske opreme. In videli smo, da je izzivov kar nekaj, po drugi strani pa smo dobili konkretna priporočila. In komisija o tem govori z predstavniki industrije, Po drugi strani pa bomo seveda potegnili primerne sklepe in o tem bomo govorili v naslednjem večletnem finančnem okviru. Hvala. Hvala, gospa Bjankovska. Zdaj pa gospod Keli za tri minute, izvolite. Hvala, predsedujoči, gospa komisarka in vseh pet, šest kolegov, pozdravljeni. Veliko veselje mi je, da tukaj lahko predstavljam ILS. ILS seveda podpira industrializacijo Evrope in pa to, da smo čim bolj konkurenčni. Se pridružujem vprašanju Alde glede tega ključnega vprašanja. Um, Ivan Jakovčič je sedaj lepo predstavil to pomembno temo. Prihodnost sredeljništva je sedaj ogrožena zaradi mednarodne konkurence. Potrebujemo jasno politiko Evropske unije za to področje potrebujemo enoten pristop napram mednarodni konkurenci. Samo tako bomo lahko stali konkurenčni, smo lahko kosali druž z družbenimi izzivi. Potrebujemo skupno strategijo, tako kot jo že imajo naprimer azijski partnerji. Irska, moja država, je otok in potrebujemo dobro, uspešno ladeljniško industrijo. Lahko marsikaj prispevamo k skupni evropski strategiji v 18, 20 in 30 letih je naš sektor postal eden izmed najbolj eh, pomenih v Evropi vse do 18, 6, 70 leta. V ladilništvu so takrat zaposlovali 1500 ljudi in še celo več. Veliko ladij odhajalo ravno z eh, irske elijetne. Naprimer je bila zgrajena z um, eh, irsko mornarico. Tam so imeli zelo velike doke, um, Potem so jih nažalost sicer zaprli um, leta 1984. No, potem pa imamo tudi druga zelo velika pristanišča, ena izmed največjih um, v Evropi. Prav tako smo v, Karko, v Korku um, potem imeli še dodatne operacije in smo posodobili opremo um, torej marsikaj bi pa lahko še izboljšali v pomorski industriji. Potem imamo še eno odlično pristanišče, trenutno um, delam z direktorjem Kittingom, da bi tam naredili več in pa da bi um, torej to globoko pristanišče čim bolje izkoristili. Njihov potencial je ogromen. Kmalo uh, bo fajn pristanišče tudi drugačilo pomembno konkurenco, kjer bom sam prisostoval. Rad bi se zahvalil komisiji, da bodo tudi oni tam prisostovali. Uh, Potem je tukaj še nekaj manjših ribiških pristanišč v Majvolinu okrožju, kar so Per, Dimo Indor East. To so ribiška pristanišča in so pomembna za lokalno gospodarstvo in moramo še izboljšati njihov razvoj. Pa še nekaj, imamo še pristanišče Resle v mojem volilnem okrožju, to uporabljajo za trajekte in pa za ljudi, te tudi za tovor um, za lokalno skupnost je to zelo pomembno pristanišče. Torej, sedaj uh, moramo narediti to, kar je naš predsednik Tajani povedal. Prekiniti moramo industrijski um, poboj um, industrije v Evropi in moramo narediti več za našo industrijo. Hvala. Gospod Kelly, boste sprejeli vprašanje gospoda Mamikinsa? Izvolite. Paldies, godatais prezidents Kungs, paldies, godējama kolēģi par to, ka jūs pie hvala. Hvala, predsedujoči, kolegice, kolege. Hvala lepa za to priložnost, da lahko zastavim vprašanje z modrim kartonom. Glede delništva v Evropi je za nas zelo pomemben sektor, ampak Kitajska je pa zelo velik tekmec na področju glede delništva. Ali mislite, da v prihodnosti mi kot Evropa lahko sploh ostanemo konkurenčni? v primerjavi s kitajsko. no moramo ne vem ali bomo ampak moramo biti konkurenčni to, to kar je povedala komisarka je bilo res dobro torej povedala kako bi lahko postali bolj konkurenčni kako bi lahko pomagali našim pristaniščem torej ko bomo združili naše sile potem res mislim da lahko marsikaj naredimo za to da bi pomagali ledilniški industriji in da bi tekmovali z uh, Eh, Kitajsko. Eh, tudi za druge sektore. Evropa nasplošno mora postati ponovno industrijsko močna. Kot sem že prej omenil, predsednik Tajani je povedal, da nekaj moramo narediti in skupaj to lahko naredimo, skupaj s komisijo in pa, kot ste rekli, z državami članicami. Hvala lepa za vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Kelly. Zdaj pa za pet minut, gospod Mamikins. Hvala lepa, predsedujoči, dragi kolegi in gospod komisarka danes je Evropa še vedno pomemben akter v globalni delniški industriji, ampak um, torej v des, naslednjih desetih letih se je v marsikaj spremenilo in um, torej poprašanje se bo zmanjšalo, kar pomeni velike izzive za našo industrijo. Torej, sedaj mislim, da nas tukaj ni veliko, ampak tema je posebno zelo pomembna. Evropa je uh, pomembna sila in moramo misliti na številne vidike v tem sektorju naš evropski projekt je nekaj edinstvenega in naši sosedi se sprašujejo, kako bomo lahko zagotovili uh, takšno stabilno regulativno okolje. No, Evropska unija pa um, ni samo um, standardi, um, ampak gre tudi za geopolitiko. Pomorska industrija um, je še vedno nekakšna eh, politika razmerja moči, torej um, moramo biti pomembni geopolitični akteri, tudi to je pomembno. Evropska komisija um, je torej naročila to študijo in ta študija je pokazala, da ladeniški sektor prinaša varnostno in politično stabilnost, ima tudi okoljske posledice za Evropsko unijo. Prav zato danes Evropa potrebuje pragmatičen pristop, eh, moramo pogledati v prihodnost. V zadnjih letih smo torej sprejeti um, odločitev, smo sprejeli odločitev, da bi se predvsem sretočili na najbolj um, moderno ladeteljstvo, tako bomo tudi pridobili konkurenčno prednost in um, torej um, ne bomo več v prejšnjem svetu, ampak bomo v novem svetu. Ampak prav tako moramo vedeti, da ima Kitajska tudi velike cilje za to, da bi um, torej, bili močnejši akter v sodobni ladeteljniški tehnologiji. In mi moramo predvsem ohraniti našo konkurenčno prednost torej, če ni mednarodnih pravil za to trgovino, potrebujemo evropsko okrilje, da bomo zaščitili naše proizvajalce, ker če ne bodo naši proizvajalci v vedno večjih težavah. Latinski sektor um, še vedno deluje in trguje v dolarjih, kar pomeni, da moramo tudi zavarovati naš evropski sektor pred finančnimi neravnoteži, tako da bi zaščitili naše proizvajalce. Močna latinska industrija tudi prispeva k evropski pomorski varnosti, uh, zato imamo torej to strategijo za pomorsko varnost, potem arktična strategija in pa um, druge strategije, naprimer za pomorsko varnost, so zelo relevantne. Sveda uh, imamo tukaj veliko interesov v pomorstvo in zato um, torej države ne želijo več pristojnosti predati na komisiji. Ampak, če se sedaj moramo kosati z velikimi globalnimi silami, moramo združiti naše um, sile in torej ukrivati skupaj. Sedaj um, se bo nekaj spremenilo tudi zaradi Brexita, ampak vseeno mislim, da moramo skupaj, skupaj graditi enotno pomorsko politiko. Zakaj potrebujemo še enotno strategijo za pomorski sektor? Okoljski vidiki. Torej, um, Evropa je zelo napredna pri okoljskih predpisih, potem smo znani in enako moramo tudi storiti pri mednarodni pomorski trgovini. Uh, tukaj bomo storili um, potem tudi več za splošne okoljske standarde. Pa še nekaj, sedaj zaradi uh, podnebnih sprememb bomo torej prišli do drugačnih um, poti preko Arktike, torej hitrejših poti. Um, od Evrope do Azije. Sedaj gredo lade čez um, Azijo ali pa čez Bližnji vzhod, sedaj pa bodo šle torej tudi čez Arktiko in tudi poti bodo hitrejše, kot tudi um, bolj varne. Torej, sedaj bo več um, vsega tega in večja konkurenca bo na severu. Sedaj moramo torej zato razviti tehnologijo za ladje, ki bodo lahko plule na globokem severu. Torej, sam sem iz pomorske države. Um, če govorim o Latviji, bi rekel, da naš glavni izziv uh, za našo industrijo je to, kako usposobiti delavce in pa kako še razviti trg dela. Torej, Latvija sedaj še vedno hrana kar dober položaj v eh, mednarodni pomorski industriji. Imamo nekaj naprednih materijalov, naprimer eh, nekatere nove dizajne. Torej, to vse imamo, ampak zaradi teh novih eh, tehnologij še to ne pomeni, da bomo vedno ostali na tem visokem položaju, sploh zato, ker se popraševanje v Evropi zmanjšuje in to je potem tudi za nas problem. Danes predvsem mislim, da se moramo sklicevati na industrijo, ki temelji na znanju in tudi Latvija, torej si želi enoten pristop, um, kjer bomo tudi predvsem poštevali tudi dobrobit delavcev in ustrezne standarde. Hvala lepa, kolega Manikins. Sedaj pa kolegica Krupa. Minuta in pol. Hvala lepa. V polni meri podpiram avtorja tega vprašanja, kar se tiče ladjedelskega in pomorskega sektorja. Še prav posebno, ker so dejavnosti, ki jih izvaja Evropska komisija, vodile do ekonomskega propada ladjedelnice v Gdansku, ki je seveda znana zaradi sindikata Solidarnost. Po tem, ko je Polska pristopila EU, se je izkazalo, da je javna državna pomoč tej ladjedelnici bila nedovoljena. Zgradili pa so prek tisoč ladij. Potrebno je bilo to ustaviti in to je potem vodilo do izgube veliko delovnih mest. Predlogi prestrukturiranja so bili zavrnjeni strani komisije in kot posledica tega je potem vladedenica v Gdansku zaprla svoja vrata. morala je biti prodana ukrajinskemu podjetju. Žal ni bilo dovolj dobre volje. Sedaj gre za prestrukturiranje na področju ledeništva, tudi zaradi polske vlade. To zadeva osem velikih ledenic, Gdansk, Šteč in Svinovušče. Ledeniška industrija je ključnega pomena za naša varnost. Zato se moramo boriti proti nezakoniti konkurenci. Hvala lepa, kolegica Krupa. Sedaj pa tri minute, kolegica Anderson. Hvala lepa. Irska kot otok je bolj odvisna od ladijskega prometa kot večina drugih držav članic. To, kar počne britanska vlada glede Brexita, ni dobro in potrebno je biti previden, da ne bi kaznovali Irske zaradi težav pri tranzitu irskih dobrin iz prek Britanije. Ladedelska industrija je zelo pomembna za Irsko. Evropska strategija se mora kvarjati s krizo ladedelništva. Največji ladedelnici sta to sprejeli na Irskem. To je v mestu Belfast. Sedaj sta vedno bolj zeleni, uporabljata vedno več tehnologije in se diverzificirata za nove trge. Veliko dela, pravljenega v zadnjih letih, je odvisno od ledeništva. Najpomembnejše pristanišče je Belfast Harbor, pa tudi Forport, moje rodno mesto. Seveda smo vsi odvisni od evropske dobavne verige. Brexit je to zelo okrnil, naredil veliko škode. Strategija britanske vlade pa se zdi, da bomo. Kakorkoli že, britanska vlada se zdi, da se ne zaveda posledic brexita za Severno Irsko. Vse to moramo vključiti v načrtovanje za prihodnost EU. Imamo rešitve za grožnje brexita, za vsak sektor, tudi za ledeništvo. Te rešitve smo predstavili tudi za to, da bi imeli poseben status za sever, da bi tudi po brexitu imeli podobne razmere kot sedaj. Predlagali smo sistem rdečih in zelenih kanalov. To bi dopolnjevalo infrastrukturo v pristaniščih in bi lahko to uporabljali za to, da bi lažje upravnali ladje, ki prihajajo na Irsko. Kar se tiče zaščite drobin, tranzita z Irske prek Britanije ali v Britanijo, potem naprej v EU, moramo razviti dober sistem. Tako bi lahko podali te prozore tudi staremu delu Evropske unije in zaščitili pravila skupnega trga in zaščitili našo trgovino. Ne želimo si, da bi sedaj ponovno okrepili mejo med Irsko in Severno Irsko, prav tako si ne želimo, da bi Irsko more med Britanijo in Irsko postalo vira. Naj spomnim, da je celo Titanik bil zgrajen v redu delnice v Belfastu. Torej smo zelo pomembni kot del mirovnega procesa za skupnosti in evropske financiranja, pa smo vse skupaj zelo razvili. Vendar pa Titanik se je zaletel v ledeno goro v Severnem Atlantiku in se potopil. Prosim, izognimo se temu. Ne smemo več prezeti irske zaradi Brexita. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Erison, dve minuti in pol. Hvala lepa. Komisija je predstavila načrt, strategijo za ladedelništvo. Ampak tukaj sedaj ne vidimo načrtov komisije poskuša se poenostaviti pravila, ampak to krši tudi nacionalno soverenost. Kaj pa tržno gospodarstvo? Ne moremo kar tako uporabljati evropskih birokratov na mesto trga. Seveda je res tudi, da ima trg svoja pravila, kar se tiče pravil. Smo pa proti temu, da bi kar tako trošili z davkoplačevalskim denarjem in bi podpirali ne dobičkonosne ladedenice. Državne podpore in subvencije, to pomeni, da se težava samo odlaga. To je torej eh, samo odlašanje zadevami. Spomnim se nekaterih zadev tako plačevalec je na nizozemskem plačeval milijarde guldnov, zato da so podpirali nerentabilne redne delnice brez rezultata. Te redne delnice so zaprli, deset tisoče delovnih mest je bilo izgubljenih. Tako plačevalska sredstva pa so seveda tudi izginila. V zadnjih letih pa je tako, da ladidelništvo na nizozemskem spet sveti, ne zaradi eh, državnih spodbud, temveč zaradi inovacij v tem sektoru samem. Konec koncev je trg tisti, ki odloča, kako, kdaj in kje se proizvaja kakšen proizvod. Gre za vprašanje popraševanja ponudbe kakovosti in cene. Torej, s tem moramo nehati. Ne smemo več podpirati z državnimi subvencami, ladideništa, pustiti ga moramo primeru. Hvala lepa, kolega Elisen. Sedaj pa minuta in pol, kolega Džambacki. Hvala lepa. Hvala koliko Jakočiču, da je predstavil to zelo pomembno vprašanje. Več držav članic ima že dolgo tradicijo na področju vladedelništva. Sedaj je ta tradicija ogrožena. Eh, veliko govorimo o propadanju industrije tukaj ampak na vsak način moramo ohraniti delovna mesta. Ja, res je, seveda, pogosto um, smo priča tudi nepoštene konkurenci od tretjih držav. To je normalno, pač države želijo vstopiti na trg. Potem pa je od nas odvisno, kaj bomo storili. Torej, to je odvisno od nas, od držav, Evropske unije, od parlamenta. Od nas je odvisno, ali lahko hranimo vsa ta delovna mesta. Hvala. Hvala lepa, kolega Čambacki. Dovolite vprašanje, kolega Mamikinsa. Hvala lepa, gospod Čambacki, za to, da ste sprejeli moje vprašanje, modri karton. Moja država Latvija se je 2004 pridružila EU. Bolgarija pa skupaj z Romunijo leta 2007. Na področju radedeništva smo mi tisti, ki smo izgubili kar nekaj. Po drugi strani pa smo tudi marsikaj pridobili za ljudi in podjetja. Kako pa je z vami? Je tudi tako? Ste kaj pridobili, kaj izgubili? Kolega, blagodar za vprosa, kolega Mamikins. Hvala za to vprašanje, gospod Mamikins. Imate prav vstop v Evropsko unijo torej in Latvija in Bolgarija. Seveda tukaj gre vedno za pogajanja. Na začetku smo izgubili nekaj delovnih mest, ja, ampak potem pa se je sektor dodatno razvil. Sedaj imamo dve javni ladedenici in več zasebnih ladedenic. Kar pomeni, da v Evropski uniji vedno moramo sodelovati čim bolje in to velja tudi za pomorski promet in ta sektor. In mislim, da v prihodnosti lahko torej, držimo še več napredek. Hvala lepa, kolega Džambacki. Nikoga ni po postopku KHDI, tako da sedaj za zaključek razprave dobi besedo komisarka Benkovska. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala vsem vam. Hvala za vaše komentarje. Industrija ladje delništva in pomorske opreme je zelo pomembna Ukrepati bi morali še bolj kot doslej v naslednjih 18 mesecih. Kako sem povedala, imamo program Leadership 2020, to je ustrezen program, pravi program, tako se bo naša industrija lahko prilagodila novim izzivom in se pripravila na prihodnost. Govorimo o inovacijah, krožnem gospodarstvu, digitalizaciji in tako naprej. Prepričana sem. Seveda, to ne bo šlo zelo hitro, ker govorimo med seboj in tudi z deležniki, pa vendar mislim, da bomo še naprej dosegali dobre rezultate. Države članice imajo ključno vlogo pri tem, da poskrbimo, da bodo priložnosti izkoriščene. Seveda moramo nadaljevati sodelovanje z državami članicami, z deležniki, z industrijo, ampak povem vam lahko, da bom preučevala tista področja, kjer bi lahko bili še bolj aktivni in poskusila bom ugotoviti, kje lahko dejansko kaj spremenimo, vključno z dostopom do trgov in financ. Aktivni smo na področju spretnosti in dostopa do trgov, ampak mislim, da bomo ob razpravi o novem proračunu dobili še kakšno novo idejo tudi za ladjedelniško industrijo, zato razprav v zvezi s tem prav gotovo še ni konec. Hvala. Hvala lepa, gospod Benko.